Good afternoon again. Welcome everyone to the budget e- Lep dan. Ponovno pozdravljeni na skupnem zasedanju odbora pač in ekon. Mislim, da smo že dnevni red sprejeli, ni nobenih novih informacij v zvezi z drugo točko, lahko takoj pridemo na tretjo točko, ki govori o vzpostavitvi programa za podporo reform. Moram pa vam tudi sporočiti, da se bo ta sestanek končal ob 15.05. Tako da se prosim držite odmerjenega časa. Če se ga vi ne boste, se ga bom jaz. Takoj bom dal besedo obema poročevalcema najprej. Za socialiste in demokrate v imenu odbora za proračun, gospa Rubijal, hvala za besedo. Končno smo dobili osnutek tega predloga. Mislim, da smo se že ogromno pogovarjali o spostavitvi tega programa. Nažalost se nismo mogli dogovoriti o vseh podrobnostih, zato bomo nekaj prepustili tudi naslednjim razpravam. Treba poštevati tudi predloge sprememb, Po drugi strani pa smo vseeno nekaj dosegli in mislim, da smo tudi oblikovali več kot 50 predlogov sprememb glede na to, kar je predlagala komisija. Sama mislim, da je treba bolj jasno opredeliti vse temeljne cilje programa. Seveda ne smemo posegati v pogajanja o večletnem finančnem okviru, moramo še malo počakati. Smo pa se tudi povezali z podnebnimi spremembami, s pariškim sporazumom in tudi z cilji trajnostnega razvoja. Poleg tega smo se osredotočili tudi na države članice zunaj evroobmočja. Podarek je tudi na boju proti goljufijam. Mislim, da smo tudi vzpostavili dobro prehodno obdobje za trajnostno gospodarstvo toliko o prvem svežnju predlogov spremem, potem pa še drug svežen predlogov spremem, ki smo zapisali, da potrebujemo oceno učinka, oceno učinka na okolje države članice. Morajo predlagati posebne ukrepe, s katerimi bodo oblažili podnebne spremembe ki bi jih recimo ta reforma še pospešila. Potem pa smo tudi zapisali, da morajo davčni organi in ostali fiskalni organi narediti določeno oceno učinka. Mislim pa, da smo dosegli tudi določen preboj, nimamo več možnosti prerasporeditve sredstev v ostale programe. Toliko o vseh glavnih predlogih. Najlepša hvala. Thank you, uh, Ader. Hvala. Sedaj pa bom dal besedo še drugi poročevalki za ekon, gospa Naktegal. Hvala za besedo. Lahko podprem glavne cilje tega programa, da države članice izvedajo strukturne reforme za boljš gospodarsko rast in za večjo odpornost. Na takšen način bomo tudi oblažili negativne učinke morebitnih prihodnih gospodarskih kriz. Prejšnji teden smo seveda ta osnutek zaključili, sodelovanje zelo dobro poteka. Je pa res, da smo morali seveda premostiti zelo hude in velike razlike recimo vključenost neodvisnih fiskalnih organov, pa še sodelovanje držav članic zunaj evrskega območja in podobno. Sama bi želela se vzpostaviti določene varovalke in določeno kontrolo v zvezi s tem, da bomo ugotovili, kateri programi so upravičeni do te pomoči. Komisija je seveda prevzela soodgovornost na tem področju, glede evropskega semestra, glede napovedi gospodarske rasti, glede posameznih priporočil za države članice. Poleg tega pa ima komisija tudi končno odločitev o tem, ali se plačilo sploh izvrši ali pa ne. Mislim, da smo dosegli tudi določeno ravnoteže glede varovalk in nadzora in z soporočevalko gospo Rubijal smo tukaj dosegli določen dogovor. Poleg tega pa smo tudi državam članicam dali določeno vlogo. Neodvisen organ v tej državi članice lahko poda tudi mnenje, ki ga upošteva komisija pri oblikovanju evalvacije. Potem pa še nekaj besed o samem dometu konvergenčnega instrumenta. Namen tega instrumenta je, da se izpolnejo cilji iz pogodbe, pa tudi, da se prilagodi nacionalno pravo pravu Evropske unije na številnih področjih. Potem pa še nekaj o zavezah glede izvajanja reforme. Države članice morajo pravzaprav pokazati in dokazati, katere reforme so seveda izvedle v prejšnjem letu. Poleg tega pa smo tudi izboljšali vlogo neodvisnega organa, glede na to, kar je predlagala komisija. Je pa res, da se nismo mogla o vsem dogovoriti in zato smo ta del tudi izključila iz osnutka, ne prej nekaj o samem dometu programa, tukaj nismo dosegli nobenega zedinanja. Sama ustrajam pri tem, da se morajo financirati tisti ukrepi, ki bodo spodbujali finančno odpornost unije in držav članic. Zato je treba vse povezati z evropskim semestrom in priporočili za države članice. To je predlagala komisija. Mislim, da moramo to še okrepiti. Je pa res, da če bo domet razširjen, bo tudi več nevarnosti za spodletelo izvajanje. Poleg tega nismo vključili omembo vladavine prava. Seveda potrebujemo izpolnjevanje vseh pogojev, vseeno pa smo se odločili, da bomo predložili ločene predloge sprememb meni je čisto jasno, da če država članica ne spoštuje skupnih vrednot, ne bo upravičena do podpore. Potem pa še porazdelitveni ključ, to je zelo občutljiva zadeva in lahko podprem komisijo. Komisija je seveda podala uravnotežen porazdelitveni ključ, ob upoštevanju določenih spodbud za večje države članice. Mislim, da je osnutek tega poročila dober, dobro izhodišče predstavlja za pogajanja v naslednjih tednih in mesecih. Najlepša hvala, gospe Naktegal, sedaj pa poročevalci v senci. Dve minuti imate na voljo gospod Lamassur za ILS. Si, monsieur le président, donc Shadow pour but. Najlepša hvala. Gospod predsedojoči, sem poročevalec v eh, senci eh, za ELS v odboru za proračun. Rad bi se zahvalil gospe Gardi za bal. Naj podam nekaj pripomp. Najbolj zanimivo pri tem programu je, da uspodbuja mehanizme podpore konvergenčnosti. In jaz sem osebno zato, da okrepimo tisti del, ki je namenjen podpori državam, ki niso članice evroobmočja. Mislim, da jim moramo zagotoviti 20 odstotkov vseh sredstev. Kar pa zadeva maksimalni finančni prispevek, mislim, da eh, moramo imeti da, mislim, da je malo čudno, da imamo zgolj en kriterij in sicer število prebivalcev. Mislim, da bi bilo potrebno povezati ta kriterij z kriterijem prihodka na prebivalca. Kar pa eh, zadeva reforme in izvajanje reform. To je občutljivo vprašanje. Reforme bodo trajale kar nekaj let in seveda lahko pride do spremembe vlade eh, zaradi demokratičnih volitev. In zaradi tega se potem reforme spremenijo. Namesto, da bi spremenili ta rok eh, petih let, predlagam da bi eh, zagotovili politični nadzor nad izvajanjem eh, reform in sicer politični nadzor izven Evropske komisije. Lahko eh, bi imeli podobno glasovanje v svetu kot v primeru šestorčka ali pa dvojčka. Kar pa zadeva člen 46. Mislim, da bi bilo najbolje, če bi imeli horizontalno klauzulo za vse programe Evropske unije. In mislim, da se pro, odbor za proračun nagiba k tej rešitvi. In potem se sprašujem tudi glede eh, neodvisnega davčnega organa. Zakaj ga potrebujemo, če pa že imamo neodvisne nacionalne organe, ki sodelujejo na evropski ravni? Najlepša hvala. Maletič. Sedaj pa gospa Maletič za ILS. Najlepša hvala za besedo. Tudi sama bi želela povdariti, da merilo ne sme biti število prebivalstva, ponovno moramo tudi razmisliti o tem, da bo program enostaven in da bomo tudi upoštevali kompleksne danosti celotne reforme. Treba upoštevati tudi priporočila za države članice, pa tudi število makroekonomskih neravnoteži. In kot je povedal tudi kolega Lamasur, treba je upoštevati tudi stopnjo razvoja v posamezni državi članici. Ne smemo polovice porazdeliti glede na konkurenčnost, s tem se ne morem strinjati. Poleg tega pa tudi mislim, da potrebujemo več sredstev v prvi fazi, se pravi v prvih 20 mesecih porabe. Glede neodvisnega fiskalnega oziroma davčnega organa pa moram povedati, da mu ne nasprotujem popolnoma. Vseeno pa mislim, da ga ne smemo povezati z uredbo iz leta 2013, uredbo 7.3 skozi 2013, kajti ta je omejena samo na države članice območja evro. Koncept mora biti širši, po mojem mnenju. Poleg tega pa se strinjam, da je treba črtati prerasporeditev znotraj deljenega upravljanja, vseeno pa potrebujemo usklajen no, delovanju. Vse mora biti tudi usklajeno z makroekonomsko pogojnostjo in z evropskim semestrom. Države članice pa morajo tudi podati svoje zaveze glede reform v okviru urodja za izvajanje reform. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti tudi na reformo pravosodja. To mora biti tudi merilo. Hvala. Sedaj pa. Z nami ni gospoda Mavridesa za ekon, tako da lahko preidem na ekr. Oziroma, bi kdo drug želel spregovoriti v imenu gospoda Mavridesa? Gospa Beres, ja. V imenu kolega Kostasa Mauridesa, ki se upravičuje, ker danes ne more biti z nami, bi rada izpostavila pet točk, ki jih je želel eh, omeniti eh, kolega Maurides podpira predlog komisije, ki temelji na programu, ki že obstaja. Vendar pa se je potrebno iz tega programa in izvajanja tega programa tudi kaj naučiti. Po veliki finančni krizi leta 2008 smo lahko vsi ugotovili, kako pomembna je gospodarska in socialna kohezija in eh, kako zelo pomembno je, da oba vidika povežemo in da obležimo negativne posledice izvajanja reform. Državljanom moramo pomagati pri izboljšanju njihovega življenskega standarda. Torej tukaj gre za socialni stebr in za usklajevanje teh reform z dejanskim izvajanjem. Druga točka. kako eh, bomo te eh, reforme povezali z prevzemom eh, obveznosti strani držav članic. Države članice bodo namreč lahko izvajale reforme tudi izven evropskega okvira. Tretjič, kakovost oziroma ustvarjanje kakovostnih delovnih mest, socialna kohezija, gospodarska kohezija, lojalna konkurenca in tako naprej. Zdi se, da evropski semester ne zadostuje in uh, vsaka reforma bi morala biti povezana z izvajanjem člena 9. Člen 9 pa zahteva presojo vpliva za vsako izvedeno reformo. Četrta točka kolega Mauridesa eh, skrbi, eh, da bi ta reforma lahko prispevala k zmanjšanju sredstev za kohezijsko politiko eh, ali pa k zmanjšanju sredstev za makroekonomski razvoj. To bi lahko imelo negativne posledice, še prav posebej za tiste države, ki še trpijo posledice varčne proračunske politike. In peta točka, z to temo se moramo ukvarjati odgovorno in gospod Maurides bo to zagotavo počel. Najlepša hvala. Hvala. Sedaj pa lahko preidemo na ikr, gospod Kölmel, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Mislim, da Se lahko zedinimo v tem parlamentu, da potrebujemo več preglednosti, jasnosti in učinkovitosti na področju proračuna. Zato res ne morem razumeti, zakaj vedno govorimo o novih programih, v programih, kjer hočemo rejati vse na svetu in to sploh ni v sozvočju z preglednostjo. Mislim, da programi postajajo vedno bolj nepregledni imamo pa tudi možnosti kohezijske politike in poleg tega sedaj ustvarjamo vedno znova nove programe. Če želimo spodbujati strukturne reforme, potem se moramo obrniti na kohezijsko politiko, ampak pri kohezijski politiki je treba tudi jasno določiti cilje, kazalnike in potem jih je treba tudi ustrezno izmeriti kohezijo moramo tudi nekako usmerjati. Res mislim, da lahko že vse uredimo v obstoječih programih znotraj kohezijske politike. Potem pa ste danes veliko krat omenili povezavo z evroobmočjem. Če hočem s tem programom spodbujati evro, potem to res ne bo delovalo po eni strani govorimo o visokih zneskih, po drugi strani pa nimamo pravzaprav uh, dovolj zmogljivosti, da bi pravzaprav poskrbeli za učinkovito delovanje evroobmočja. Moramo si priznati, da je evro pravzaprav propadel, treba je popolnoma prenoviti in popolnoma na novo zgraditi temelje evroobmočja najlepša hvala. Sedaj pa bom dal besedo še gospodu Luku, tako da bomo popolnoma usklajeni pri IKR. Hvala za besedo. Rad bi se zahvalil obima poročevalkama, ki so se res potrudili in sodelovali med sabo in so tudi premustili svoje razlike. Imam tako pozitivne, kakor negativne pripombe. Če sem kritičen, moram seveda povedati, da poročevalki niste jasno zapisali, kako lahko obladamo tveganja in nevarnosti. Recimo imamo države članice, ki niso pravočasno izvedle svojih strukturnih reform, pa vseeno lahko dobijo ogromno finančnih sredstev. To je slabo sporočilo in mislim, da ne moramo spodbujati tistih, ki niso izvedli reform. Tega si ne smemo dovoliti. Potrebujemo tudi določen varnostni mehanizem, da bi to preprečili v prihodnosti. Kajti drugače bomo popolnoma narobe porabili sredstva Evropske unije. In tega mehanizma za zagotavljanje varnosti pa v poročilu ni. Potem pa še tako imenovani front-loading, da se sredstva v veliki meri sprostijo čisto na začetku. Res se sprašujem, ali potrebujemo front loading za tiste ukrepe čisto na začetku, ki sploh ne ustvarjajo novih stroškov. Tudi o tem moramo razmisliti. Poleg tega pa moramo tudi zagotoviti temelje za sam program, potem pa še nekaj o sami kohezijski politiki. To smo danes že slišali, pravna podlaga je seveda kohezijska politika. Kohezijska politika pa zadeva celotno Evropsko unijo. To je zapisano tudi v pogodbi o delovanju Evropske unije, ampak v poročilu poudarjate konvergenčnost evroobmočja in že danes vemo, da dve državi članici Evropske unije verjetno nikoli ne bosta pripadali evroobmočju. Se pravi, pravna podlaga je tukaj preveč omejena. Moramo imeti v mislih celotno Evropsko unijo. Mislim, da z nami ni nikogar iz vrst Alde, saj naj iz odbora za proračun, sedaj pa lahko preidemo k zelenim gospod Lambert bi želeli kaj povedati v imenu gospoda Gigolda. Ja, sem edini zeleni tukaj, ali lahko govorim štiri minute, tri minute vam dam. Dve minuti na skupino, se pravi štiri minute. Prosilo so me namreč, da govorim tudi o obeh poroč imenu obeh poročevalcih. Dobro, če bom govoril dve minuti, bom povedal samo negativne pripombe, če pa štiri, bom pa bolj uravnotežen. Pozitivno. Omenjamo pariški sporazum, cilje trajnostnega razvoja, to lahko podpremo. Črtali ste tudi prerasporeditev sredstev iz kohezijske politike v ostale programe, s tem se strinjamo. Tretjič, sprememba samega imena, orodja za izvajanje reform in instrumenta za konvergenčnost. Treba je tudi upoštevati učinke prelivanja. Vemo, da določene reforme v eni državi članici lahko imajo negativne učinke na ostale države članice. Glede spremembe instrumenta za konvergenčnost, treba je jasno opredeliti merila za konvergenčnost. In tudi jasno je treba zapisati vsa merila za članstvo v evroobmočju. Vseeno pa bomo tudi mi podali nove predloge. Nominalna konvergenčnost ni dovolj za članstvo v evroobmočju. Potem pa še nekaj besed o samem upravljanju. Potrebujemo več delegiranih, kakor pa izvedbenih aktov. Kritike niste spremenili po razdelitvenega ključa, to nas moti, kajti to je naša prioriteta. Ni razveze med evropskim semestrom in osmim členom, ki se ni spremenil, kljub temu, da je to eden izmed najbolj problematičnih členov. Res ga niste spremenili in s tem ne podpirate ciljev trajnostnega razvoja in socialnega stebra Evropske unije. Niste spremenili številk. Verjetno zaradi umestnega pregleda 2020, glede večletnega finančnega okvira, tudi s tem se ne strinjamo, poleg tega tudi poročilo neuravnoteženo, pa še čisto na koncu nekaj besed o neodvisnem davčnem organu. Takšen organ mora biti jasno opredeljen in mora tudi zagotoviti smotrne fiskalne analize, mora biti res neodvisen. Številne neodvisne institucije poganja samo neoklasična ekonomska teorija in s tem se ne strinjam. Zato res lahko dvomimo o neodvisnosti takšnih davčnih organov. Sem pa govoril samo tri minute. Ja, najlepša hvala. Za GUE nimamo nikogar iz odbora za proračun, niti iz odbora za ekon ekonomske zadeve, EFDD, gospod Vali, 4 minute. Pozicione. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Načeloma menim, da je podpora strukturnim reformam koristna, ampak pri tem se je potrebno osredotočiti na reforme, ki so trajnostne za gospodarskega, okoljskega in socialnega vidika in ki spodbujajo rast. Poleg tega pa jih morajo izvajati države članice, ki sledijo ciljem Evropske unije in na osnovi kriterijev zastavljenih v posameznih državah. Pri eh, izvedljivosti reform pa je potrebno upoštevati kriterije Evropske unije. Namreč program eh, mora podpirati reforme, ki so usmerjene k vzpostavljanju eh, gospodarske, okoljske in socialne kohezije, ki se osredotočajo na boj proti korupciji, organiziranemu kriminalu. Eh, ki se borijo proti revščini, socialnemu izključevanju, eh, ki so za vzpostavljanje enakosti in tako naprej. Mislim, da je potrebno cilje učinkoviti, le na ta način bomo lahko povezali reforme, ki so bile predlagane. Na noben način pa ta program podpore reformam ne sme vsebovati eh, politike ocene delovnih mest in pa prihodkov zaposlenih, eh, kajti kot smo videli, to vodi v večje težave. In to nikakor ne prispeva k večji konvergenčnosti v Evropski uniji. In evropski narodi bodo nasprotovali prestrogim reformam na teh področjih. Poleg tega je potrebno zagotoviti ex ante in pa ex post nadzor teh eh, reform poleg tega pa je potrebna tudi presoja določenih eh, vidikov proračunskega okvira, pa naj gre tukaj za raven Evropske unije ali pa za raven držav članic. Poleg tega mislim, da je potrebno poskrbeti za skupno izvajanje reform, kajti le skupinska disciplina bo vodila k zastavljenim ciljem. Hvala, gospod Vali. Mislim, da z nami ni nikogar za e NF. Poleg tega pa se tudi nišče ne bi želel javiti v okviru proste razprave, zato bom dal besedo kar komisiji. Dve minute imate na voljo. Uh, thank you very much. Hvala za besedo. Hvala za so podporo, ki ste jo nam izkazali v zvezi z novim predlogom. Nekaj bom povedala glede instrumenta za konvergenčnost. Dejali ste, da je treba zožiti področje uporabe celotnega instrumenta. Povedali pa ste tudi, da moramo državam članicam pomagati pri tem, da grejo preko nominalne konvergenčnosti. Določene države članice so ta merila že izpolnila. Nadalje smo tudi slišali, da želite imeti bolj enostaven postopek za države članice, glede črtanja, prerasporeditve sredstev. S tem se ne strinjamo, recimo, če se pogledamo Grčijo. Grčija je uporabila ta instrument zlasti na področju tehnične podpore. Če bomo imeli porazdelitveni ključ, mora vse tudi učinkovito delovati v praksi. Glede tega, kdo bo reforme izvajal, hočem povdariti, da moramo pravzaprav okrepiti vlogo držav članic, da izvajajo te reforme. In samo tiste države članice, ki bodo reforme izvajale, morajo podati predlog za izvajanje teh reform. Je pa treba tudi upoštevati socialne vidike. To je bilo tudi umenjeno v kontekstu evropskega semestra. Razlikovati pa moramo tudi med kohezijsko politiko, ki financira tekoče, naložbene stroške same reforme in ostalimi politikami. Najlepša hvala. Thank you. Hvala tudi komisiji. Tokrat ne zaostajamo, ampak prav nasprotno. Nekaj časa smo kar prihranili, zato bom klepetal o pevi, a poročevalka ima kar tri minute na voljo. Začel pa bom tokrat z gospo Rubijal oziroma gospo Naktegal. Hvala za besedo. Komisija je že marsikaj omenila, zato se ne bom ponavljala. Kdaj tega, kar so povedali ILS in zeleni v zvezi z neodvisnim davčnim organom, nočemo ustvarjati novih struktur, novih organov, lahko pa kaj nadgradimo, tako da bo to tudi delovalo za tiste države članice, ki niso članice evra. Pa še to, kar so dejali pri EKR, gospod Luka je omenil povdarek na obvladovanju tvegan in nevarnosti. Strinjam se s tem. Sam domet programa mora biti omejen, zato se tudi veselim vaših predlogov sprememb. Toliko tem in seveda veselim se sodelovanja z vsemi poslanci in poslankami. Sedaj pa še gospa Rubijal, hvala za besedo tudi sama bom na hitro odgovorila na vaša vprašanja. Merilo por, za porazdelitev sredstev, porazdelitveni ključ, to smo danes veliko krat slišali. Moram povedati, da smo hoteli malo spremeniti ta porazdelitveni ključ, pa seveda nam to ni uspelo. Tudi mi ne verjamemo, da je število prebivalstva nek razumen ključ, razumno merilo za porazdelitev sredstev znotraj tega programa. Mislim, da je treba pač uporabiti merila iz kohezijske politike oziroma nekaj podobnega. To bi bilo bolj smotrno in razumno. Glede trajnosti in trajanja celotne reforme tudi tukaj nismo dosegli nobenega sporazuma. Če bi imeli eno leto več, bi seveda države članice imele tudi več gotovosti za izvajanje vseh reform. Bomo seveda ta predlog tudi proučili, predlog gospoda Lama Surja. Vladavina prava. Vem, da drugi odbori vse čas v poročila vključujejo nekaj o vladavini prava. Po mojem mnenju to ni nujno, kajti mora biti samo umevno. Vsi programi bodo predmet vladavine prava, kakor so tudi predmet finančne uredbe. Ampak sedaj hočete vsi govoriti o vladavini prava in povdarjati, da se mora vladavina prava spoštovati pri izvajanju teh programov. Potem pa še dvoje. Omenili ste vsa tveganja, ki so povezane z programom. Moram povedati, da sedaj imamo pred sabo znesek 25 milijard evrov in ta znesek res ne bo predstavljal nekaj vsakega hudega tveganja. Seveda, če ta znesek razdelimo med države članice, potem to res ni neko hudo moralno tveganje. Omenjali ste tudi tako imenovani front-loading. Vse tega sploh nismo omenili, nismo dejali, da bomo sredstva sprostili že čisto na začetku frontloading, ne, ampak čist nekaj obratnega bomo počeli pri tem programu. Ponavadi se sredstva sprostijo čisto na koncu. Potem pa še to, kar so dejali naši zeleni poslanci v zvezi z socialnim steprom, v zvezi z COP21. Ja, tudi na tem področju nas čaka ogromno dela. Pa še nekaj o skladih, zeleni in LSS so to omenili sama, bi lahko povečala sredstva za tiste države članice, ki niso članice evra, ampak če se bo to zmanjševalo, potem mislim, da to ni najbolj smiseln pristop. Res me malo presenečajo vaše trditve, poleg tega tudi hočem povedati, da merilo števila prebivalstva ni najboljše merilo za porazdelitev finančnih sredstev. Najlepša hvala. Uh, uh, hvala za celotno razpravo, sam pa bom k temu dejal še naslednje v zvezi z vladavino prava tej zakonodaji se vladavina prava vedno ponavlja, postala je neka priljubljena mantra. Govorimo tudi vse čas o boljši zakonodaji, zato predlagam, da tudi v imenu obeh odborov tukaj oblikujemo zgledno zakonodajo in da se ne ponavljamo. 15. januarja naslednje leto do treh nam prosim predložite vse predloge sprememb. 20. oziroma 21. pa bomo imeli naslednje zasedanje. Glede same četrte točke podrazno v zvezi s tem lahko samo povem, da se še nismo odločili o datumu naslednjega skupnega zasedanja in s tem bom tudi zaključil ta del sestanka pet minut pred predvidenim časom.